Prosim, oprostite. Gospa Žeminas. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Želela sem izkoristiti priložnost, da bi omenila, da je danes Evropski dan žrtev terorizma. To je 11. marec, 11. marca so bili v Madridu izvedeni tragični atentati. Želela sem preprosto povedati, da terorizem ubija nekaj ljudi in terorizira vse nas. Vsi smo lahko žrtve terorizma nekega dne. Hvala. Hvala za to pomembno obvestilo. Gospod Forenza, imate postopkovno vprašanje? Forenza, gospod Forenza, gospa, oprostite. Hvala, gospa predsedujoča. Želela bi pozvati, torej se navezati na poslovnik glede rasističnega vedenja enega poslanca iz našega parlamenta, ki je Rome definiral kot um, um, aula se je senci da regulamento kot nekaj najslabšega v družbi. In zato sprašujem, če lahko sprejmemo ukrepe proti gospodu Bananu, ki je izjavil, torej, da so Romi nekaj najslabšega naše družbe.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 Ali bi se prosim usedli, nekaj imam povedati in prosim, da spoštljivo poslušate. Glede gospe Jumenez bi želela povedati, da je predsedstvo že podalo najavo uh, in to ne gre ven iz te um, dvorane. Hvala, da ste to znova omenili. Torej sedaj pa lahko glasujemo in sicer o poročilu Valesa o uvozu iz tretjih držav. Ok, Mr. Golniš. Gospod Golniš, ali vas lahko prosim, da za trenutek prisluhnite? službe bom prosila, da z vami razjasnijo to stvar glede postopkovnega vprašanja in torej mi bomo nadaljevali z glasovanjem, dokler se ne bo ta zadeva ja, razjasnila. Sedaj pa vas prosim, da spoštujete ta parlament. Torej začenjam z glasovanjem, gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo je poročilo Duda o sporazumu s Črnogoro. Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. sprejeto. Novo poročilo o gospoda Duda o tarifnih kvotah Unije za visoko kakovostno goveje, meso in tako dalje. Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednjo poročilo je znova od gospoda Duda in sicer zadeva uvoz kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije. Po imensko glasovanje glasujemo. Had everyone voted? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo gospoda Dude o začasnem opustitu nekaterih koncesij v zvezi z kmetijskimi proizvodi. Poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. And that has been adopted. Sprejeto. Poročilo Mato o ribištvu v sredozemlju, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Naslednje poročilo gospe Regner o odzemu poslanske imunitete. Tukaj prosim, da dvignete roko za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednje poročilo, poročilo Duda o imuniteti. Prosim, da dvignete roke tisti, ki ste za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Poročilo Fernandez, kolegi, glede smernice za proračun za leto 2016, eh, poemensko glasovanje. Glasujemo. The, has everyone voted? The vote is... Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani. Predlog spremembe 9 po imensko glasovanje oglasujemo. Ste glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 10 za, proti, zdržani, zavrnjen. Mislim, da je bilo jasno. Predlog spremembe 11 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 12 za, proti, zdržani, zavrnjen zavrnjen. Predlog, predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 16 poimensko glasovanje glasujemo. Has everyone voted? ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 17. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 18. Poimensko glasovanje. Glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 4 z dvigom rok za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 5 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 19 za, dva, proti, zdržani vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 20. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 3. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 21. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 22. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe šest za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 po imensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. 28 po imensko glasovanje glasujemo konec glasovanja zavrnjeno devetindvajset poimensko glasovanje glasujemo ste vsi glasovali konec glasovanja zavrnjeno predlog spremembe trideset poimensko glasovanje glasujemo Has everyone voted? ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. Prelesmo na med dve poimensko glasovanje. Glasujemo. Has everyone voted? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 31 za, proti Zdržani? Zavrnjeno. Prvi spremembe sedem. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Sedaj pa končno glasovanje o resoluciji po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. In kolegi smo sprejeli. Sedaj pa poročilo Pirinski. Čestitam o zaščiti finančnih interesov EU. Amal 2-3, kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 3. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj bomo glasovali o amadmaju štiri. Kdo je za? Proti? Držani? Sprejet. Amadma pet. Dvignite roke, če ste za. Proti? Zdržani? Sprejeto. Amadma šest. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejet. Amadma enega za, proti, vzdržani, bomo preverili. Prevo spremembe ena, glasujemo elektronsko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. sprejet. Amandma 2, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Amandma 8, kdo je za? Rezultat prej je bil jasen, ampak če ustrajate, bomo še enkrat elektronsko glasovali o drugem predlogu spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja o amandmaju 2. Zavrnjen. Amandma 8. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Amandma 9. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Amandma 11. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 54. Kdo je za? Proti? Zdržani? Bomo preverili. Elektronsko glasujemo. Odstavek 54 glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Poimensko glasujemo o 12. amandmaju. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Amandma 13. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja o 13. amandmaju. Zavrnjen. Amandma 14. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj glasujemo poimensko o celotni resoluciji. Glasujemo. Malce se prihitevam. Konec glasovanja. sprejeto z ogromno večino. Sedaj prehajamo na poročilo na predku Črne gore za leto 2014. Začnemo s prvim amadmajem. Dvignite roke, če ste za. Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjen. Amadma 8. Kdo je za? proti, zdržani, sprejet. Štiri po dveh, del, dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, kdo je proti, zdržani. To bomo preverili. Glasujemo o drugem delu četrtega amadmaja. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Amadma sedem. Kdo za? Ne opravičujem se. Ta je brezpredmeten, ker smo četrtega sprejeli. Amadma tri. Kdo za? Proti? Zdržani? Sprejet. Prej usmerjeme dva. Kdo je za? Proti? Proti? zdržani, zavrnjen. Dobro, bomo preverili. Poimensko glasujemo o drugem amantmaju. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Amantma 5. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Amantma 6 GZ proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj glasujemo o rezoluciji, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Hvala, kolegice in kolegi. Sedaj bomo glasovali o poročilu o napredku nekdanje Jugoslovanske republike Makedonije za leto 2014. Prvi odstavek, kdo je za? proti, zdržani, sprejeto. Amadma šest, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. Sedem, za, proti, zdržani, zavrnjen. Amadma ena, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen proti, zdržani, zavrnjen. Amadma 8, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Odstavek 8, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Odstavek 9, kdo je za, proti, zdržani, treba bo preveriti poimensko glasujemo o devetem odstavku. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Amandma 2. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Amandma 3. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Amadma 9 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 4 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 5. Doj za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Uvodna izjava D. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Sedaj glasujemo o celotni rezoluciji. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeta je rezolucija. Hvala. Sedaj gremo na naslednje poročilo o napredku Srbije za leto 2014. Začenjamo z amadmajem 2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Amandma ena za, proti, zdržani. Bomo preverili. Poimensko glasujemo amandma ena. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 4, poimensko glasujemo, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Amandma 3 za. Proti. Zdržani. Sprejet. Dobro, bomo preverili. Poimensko glasujemo o tretjem amandmaju. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? Odma 7 za? Proti? Zdržani? Sprejet? Amandma 6 za, proti, zdržani, zavrnjen. Odstavek 37 za proti, zdržani, sprejet. Sedaj glasujemo o celotni resoluciji, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj prehajamo na glasovanje o Kosovu. Amadma 3, kdo je za? Prosim, dignite roke. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Amandma 9 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Amandma 4 za. Kolegi, se, kaj želite, da preverimo? 9. Poimensko glasujemo o 9. amandmaju. Glasujemo o 9. amandmaju. Konec glasovanja. Zavrnjen. Amadma 4. Kdo je za? Yes. Madam President, you got... Gospa predsedajoča, napačno številko ste nam dali za preverjanje. Amadma 9 je bil ta. The voting list does not indicate that it's na mojem glasovalnem seznamu ni napisano, da so avtori omaknili ta predlog spremembe. Torej, da bo jasno. Umaknjen je bil najprej deveti amadma, potem so ga avtori ponovno vložili, sedaj smo glasovali o njem in smo ga zavrnili. Amadma štiri. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Amadma pet. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Amadma šest za. Proti. Vzdržani sprejet. Amadma sedem za. Proti. Vzdržani sprejet. Amadma ena za. Proti. Vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe osem. Kdo je za? proti, zdržani, zavrnjen. Amandma 2, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Sedaj glasujemo o celotni resoluciji. Prosim, da dvignete roko, če ste za njo. Za, proti, zdržani, sprejeto. Hvala, kolegice in kolegi. Poročilo Rosati je naslednje. Začnemo s amatmajem 2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? Sedaj poimensko glasujemo o celotnem eh, poročilu oziroma resoluciji. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Hvala. Naslednje je poročilo o evropskem semestru Gutierrez sprejeto. Glasujemo o odstavku 1. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Amadma 1. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Odstavek 3. Po de, treh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto, odstavek štiri po delih, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, odstavek 16, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, Zdržani, sprejeto. Drugi del, za. Proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 17, pod dva dela. Prvi del, za. Proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, za. Proti, zdržani, sprejeto. Odstavek 24, kdo je za? Proti. Zdržani. Preverili bomo. Glasujemo o poimensko o odstavku 24. Glasujemo. Odstavi 24. Glasujemo. Ste si glasovali? Konc glasovanja. Sprejeto. Odstavek 29 treh delih. Prvi del poimensko glasujemo, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Tudi poimensko glasujemo, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Tretji del, poimensko glasujemo, glasujemo. In ste si glasovali? Konec glasovanja. Zelo majhno večino zavrnjeno. 23. odstavek, dva dela. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani, sprejeto drugi del za proti stržani sprejeto. Odstavi 34 za proti stržani zavrnjen. Odstavi 44. Dva dela. Prvi del za proti zdržani sprejeto. Drugi del za proti zdržani sprejeto zdržani, zavrnjen. Od predlog spremembe šest, poimensko glasujemo. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj glasujemo o odstavku 47 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Amadma 2. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. pravica vrnjen. Odstavek 49. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Odstavek 50. Dva dela. Prvi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? To bomo preverili. Glasujemo o drugem delu 50. amedmaja poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Za vrnjen. Odstavek 52. Dva dela. Prvi del. Za. Proti. Zdržani zavrnjen, drugi del za, proti, stržani, sprejet. Amandma 8 so avtori omaknili. Odstavek 56, dva dela. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, glasujemo po imensko, glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Odstavek 65. Dva dela poimensko glasujemo najprej o prvem delu. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja, kolegice in kolegi zavrnjen. Amadma 3. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 69. Dva dela. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti proti vzdržani sprejeto. Odstavek 71, dva dela. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. Drugi del, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Odstavek 74 za proti zdržani sprejeto. Od, aha, želite preveriti 74. odstavek. Glasujemo poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 75. odstavek. Tri je deli. Prvi del za proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, to bomo preverili. O drugem delu 75. odstavka glasujemo uh, elektronsko, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani. Zdržani? Zavrnjen. Amadma štiri. Poimensko glasujemo. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Odstavek 78. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Amadma 5. Poimensko glasujemo. Glasujmo. glasujmo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. Amantma 9. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. Uvodna izjava N. Poimensko glasujemo. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejet. Amadma 7. Poimensko glasujemo. Glasujmo. Konec glasovanja. zavrnjen. Uvodna je izjava dvojni V. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Sedaj glasujemo po imensko celotnem poročilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala kolegice in kolegi. Bomo nadaljevali z naslednjim glasovanjem. Gal Pelc, poročilo o evropskem semestru 2015-17 je ostavek, prvi del za proti. Vzdržani sprijeto. Drugi del, poimensko glasujte, prosim. Še enkrat bomo glasovali ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasovanje o resoluciji, poimensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, hvala lepa. Naslednja točka je boj eh, proti zlorabi otrok na internetu. Glasovali bomo v 15. odstavku, kde je delih prvi del. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. 16, dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto.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 Uvodna izjava M v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprijeto. E, končno glasovanje, poimensko, glasujte prosim. Glasovanje je zdaj vzdržano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 colleagues if if i could ask please for Dragi kolegice in kolegi, prosim za tišino, ko zapuščate dvorano, ker bomo prišli na obrazložitve glasov. Gospod Golniš, vaša zadeva je bila preverjena, to tukaj ne gre za vprašanje k poslovniku oziroma vam bom dala zdaj besedo, ker gre za poslovnik. Gospod Golniš, izvolite. Madame la, madame la je konstat... Gospa predsedujoča, ugotavljam, da ste dali besedo v zvezi s poslovnikom za teme, ki niso bile sploh povezane s temami eh, v tem zboru, s temami, ki so bile na dnevnem redu danes do povdne, eh, vključno z mm, zahtevo enega od poslancev in zato eh, In pri tem, ko sem vam pa sam eh, jasno povedal, na kateri točki utemeljujem svoje vprašanje v zvezi s poslovnikom, ste me uh, zrecitirali eh, ce, celo vrsto pravil. In zato želim povedati, kako. Um, smo francozi ugotovili, da nekoliko pred začetkom departmajskih volitev je predsednik Šulc bil v Franciji in uh, nam ni želel niti prisluhniti, da bi mu povedali, česa ga obtožujemo. In uh, v zvezi z enajstim odstavkom četrtega člena uh, smo se pritožili zaradi kršitve tudi petega člena eh, priloge, saj je kršil svojo obveznost, da bi nas obvestil o tem in nas diskriminatorno obravnaval. Ehm, sploh pa iz je v zvezi z asistenti eh, naše stranke, ki jih je posebej izpostavil, eh, ravnal diskriminatorno, ker bi moral isti obravnavi izpostaviti tudi asistente iz stranke socialistov in drugih strank, saj so v isti situaciji še marsi kateri drugi. V 30 letih svojega poslanskega življenja se še noben par, eh, predsednik parlamenta ni obravnal.